polskih eh, uradnikov glede odprave imunosti za gospoda Čekirskega v skladu eh, s členom 1.9 poslovnika. To prošnjo bo obravnavo dobil odbor za pravne zadeve, ki je za to pristojen.